Tako, sedaj pa dajem besedo Frederiki Morgerini, izvolite. Hvala predsedujoči e, in e, pridružujem se vaši dobrodošljici, e, našim dragim prijateljem, ki so tu zbrani. To je tudi rezultat dela, ki, vča, ki ga včasih opravljamo od zadaj oziroma se zato ne sliši in vendarle obstaja. Dotaknila bi se nekaterih točk, ki ste jih omenili in zaznala sem, da eh, ta parlament eh, razmišlja v taki smeri in stoji za tem. Dejstvo je, da je to kolektivno delo in sedaj eh, poteka tudi kolektivno spremljanje teh ukrepov, tega delovanja. Eh, Eh, zastavljena so bila vprašanja, ali se bolj osredotočamo na vrednote, na interese, kaj so najpomembnejši elementi eh, našega delovanja tudi in kakšni bodo v prihodnje. In eh, podlaga eh, za eh, strategijo in eh, to je tudi jasno izkazano, eh, namreč, da eh, naše vrednote in interesi močno sovpadajo. In eh, kar ta strategija zlasti povdarja, je, da je potrebno zagotoviti doslednost naših ukrepov in delovanja. V ta namen pa je potrebno ukrepiti najprej notranjo politiko in eh, obnašanje. In to je en izmed elementov, na eh, katere ste opozorili. Vsakršna globalna strategija se začne doma, vsakršna zunanja kredibilnost tudi sloni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 in zato je tako pomembno, da eh, se vedemo odgovorno do naših državljanov in do eh, drugega sveta. In eh, vrednote in interesi so upadajo, kot sem ravno kar dejala. In tu je tudi odpornost, ki je v samem bistvu naše strategije, odpornost družbe okrog nas. To je naložba v našo lasno vrednost varnost in odpornost družbe in strategije eh, ne moremo omeniti, ne da bi govorili tudi o trdnosti institucije, odpornost družbe kot take, eh, ki bo predvidela prostor za civilno družbo, eh, kakor tudi mesto vsakega državljana posebej kot nekaj pomembnega. To je v skladu z našimi vrednotami in tudi interesi. Tako bi rekla in mislim, da ta strategija kaže na to, da je temu tako v tem primeru, kot v številnih drugih primerjih, pa je spremljanje eh, in osredotočenje na te vrednote nekaj, kar eh, potem eh, vodi oziroma je tudi v skladu z našimi interesi. Tu bi omenila še nekaj in sicer nekaj kar ste nekateri izmed vas omenjali, eh, naprimer zlasti eh, gospod Donžon eh, in sicer, ko ste govorili o krepitvi institucij in varnosti, res je, da smo potrebovali tri leta, da pridemo do te točke in včeraj je parlament sprejel svežen, svežen o krepitvi, o krepitvi institucij In eh, to ne pomeni, da se oddaljujemo od eh, naših eh, razvojnih, razvojnih instrumentov. Nasprotno, eh, tu so ne le institucije, potem vlade, temveč tudi civilna družba, naprimer v, v Nigeriji, v Afriki, na rogu Afrike in tako dalje, eh, na to kažejo. Če, eh, če obstajajo ustrezni varnostni pogoji, lahko pridete do, kad je moč doseči kateri vsakršen napredek oziroma razvoj. In Potrebno pa je v ta namen zagotoviti osnovno varnost. To ne pomeni, da preusmerjamo sredstva, ki jih imamo v ta namen, pomeni le, da jih znamo izkoriščati dosledno in da je to v skladu s potrebami prebivalstva in da, eh, so, da gredo vsa sporočila v tej smeri. Potrebno je delati vedno tudi na varnosti, hkrati, ko se zauzemamo za razvoj. Ni varnost, varnosti brez razvoja, niti ne obratno. To je potrebno izvajati v praksi, tako da je ta svežen, ki je bil sprejet včeraj, nekaj, kar bo izjemno pomembno pri naši zmogljivosti izvajanja te strategije. Potem tudi naši instrumenti, eh, ki so zelo pomembni, potrebno jih je znati izvajati celovito in dosledno. Bilo je tudi specifično vprašanje, ki se nanaša na ta del eh, strategije, kjer se naprimer eh, očlanic zahteva, da aktivno sodelujejo, prispevajo k politiki. In del, to je del strategije, ki smo jo zelo natančno premislili, kot si lahko mislite. In Sicer zato, ker je na eni strani potrebno obdržati enotnost ne le 28 terice, temveč tudi vseh različnih institucij, vključno s tem parlamentom in to tudi delamo v okviru skupnih institucij. Res pa je, da so včasih priložnosti, ko si bomo še posebej želeli spodbujati eno članico ali pa skupino članic ali pa zakaj ne tudi nekatere parlamentarne države delegacije, da dopolnijo to delo, ki ga opravljamo. To pomeni specifično dodano vrednost, ki jo lahko doprinesejo eni in drugi. Pod pogojem, da to poteka eh, koordinirano, da je to povezano s skupnimi sklepi, skupnimi pristopi, tako da eh, ne bi nikoli. Eh, oklevala pred kakršnokoli pobudo se strani držav članic, skupine članic in eh, ali pa eh, naprimer partnerjev. Vendar se mora to umestiti v skupni okvir in v smeri skupnih ciljev. In eh, to ne sme ogroziti dodane vrednosti pod pogojem, da to poteka dosledno v okviru dosledne politike. S tem pridem tudi do, eh, te os, do teh osnovnih potreb, ki eh, so pred nami. In sicer to, da zajamčimo evropskim državljanom njihovo pravico do varnosti. To pa od EU zahteva, da deluje kot Evropska unija. In ena sugestija pa je, ki jo je nekdo omenil in ki ne bi sledili in sledila in sicer. To ni bilo v angliščini, v enem drugem jeziku in sicer, da je potrebno v večji meri upoštevati mnenja, nasprotna mnenja eh, eh, delovanju skupaj, eh, rekoč, da ta evropska pot ni prava pot. No, s tem se žal ne morem strinjati, kajti, če je eno področje, ki je samo omevno, da je za varnost potrebno evropsko delovanje, je to naše Eh, delo glede na svet. Nobenega področja ni, kjer bi ena država sama, pa eh, ne glede na to, kako bogata ali močna je, eh, lahko naredi več kot mi vsi skupaj. Pa naj gre za terorizem, za trgovino, za razvoj, za upravljanje z migracijami. Nobenega področja ni, nobenega vprašanja ni, kjer ne bi bili skupaj trdnejši boljši kot en sam. Grožnje so globalne, priložnosti so globalne in vse naše države v primerjavi z drugimi državami na svetu eh, naprimer eh, celo so majhne države ali srednje veliko države in potrebno se je, je, eh, se je tega zavedati, zavedati se, kakšna je realnost. In partnerji, naši partnerji po svetu vedo, res eh, in pravzaprav to vidijo, gre pa za nekaj, kar mi sami, česar mi sami včasih ne vidimo. Lahko smo trdni, če se, če se tega ne zavedamo, pa potem ne znamo svoje moči, svoje trdnosti izkoristiti. Torej, uporabimo strategijo, izvajamo jo v smeri skupne vizije, skupnega delovanja, delovanja in zaupanja vase. To je naša prednostna naloga. Mislim, da je nekdo izmed vas dejal, da je ta strategija preveč ambiciozna, nerealistična, eh, da spet eh, drugi, da ni dovolj ambiciozna, potrebujemo tako realizem kot ambicioznost. Zlasti dan danes. Eh, kaj ti stvari se spreminjajo tako eh, navznotr kot navzven. V primerjavi naprimer eh, z, s situacijo pred nekaj meseci, pred nekaj leti. In če imamo dovolj samozavesti, da znamo sami sprožiti potrebne spremembe, v ta namen imamo vse potrebne instrumente. Edino, kar potrebujemo, je politično, politično pripravljenost. In